Odločitve, ki smo jih danes sprejeli, pa bomo neposredno posredovali pristojnim organom in institucijam. S tem je seja zaključena. Najlepša hvala vsem za prisotnost, hvala za sodelovanje in dobr tek.